po dnevnem redu sedaj prehajamo na program Inteligentna energija Evropa vprašanja za ustni odgovor z razpravo. Takoj dajem besedo prvi avtorici, gospe Karvaljo. Dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar. Najprej naj se vam zahvalim za priložnost, da zastavimo to vprašanje komisiji v zvezi z nadaljevanjem programa Inteligentna energija. Uporaba obnovljive energije in eh, vrčevanje z energijo je ključno za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Evropska unija ima zakonodajo in programe na tem področju, ki so zelo ambiciozni, vendar pa vse politike potrebujejo močne instrumente, ki povezujejo tudi oziroma vključujejo tudi lokalno in regionalno raven. Ta program bistveno vpliva k izvajanju zakonodaje za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo, predvsem na ta način, da podpira inovativne projekte, gre za uh, otoški pakt, za pakt lokalnih stabil, uh, skupnosti. Uh, to so projekti, s katerimi je potrebno nadaljevati. Posebej v času krize so to vrstni projekti ključni za gospodarsko rast. V luči tega bi želela komisijo vprašati naslednje kaj namerava komisija narediti oziroma kako namerava zagotoviti, da bo program inteligentna energija imel vidno mesto tudi v načrtih za obdobje 2014 do 2018, kako namerava komisija izboljšati ta program in pa kako bo program inteligentna energija Eh, financiran v okviru obzorja 2020 in eh, koliko financiranja nameravate dodeliti temu programu. Hvala, gospod Watson, za dve minuti. Najlepša hvala. Komisija, eh, torej Evropska unija deluje najbolje, kadar ima majhna sredstva in sodeluje z lokalnimi in regionalnimi organi pri izmenjavi najboljših praks. Deloma pa financira projekte na svojih prednostnih področjih. Program Inteligentna energija in Evropska agencija za konkurenčnost in inovativnost sta zelo dober primer tega na področju boja proti podnebnim spremembam. Zato mislim, da komisija lahko razume našo zaskrbljenost, ko smo slišali, da ne nameravate nadaljevati s tem programom, ki spodbuja državljane k bolj razumni porabi energije komisija je spregovorila o tem, da bo nadaljevala z delom na tem področju, da bo okrepila svoje dejavnosti in da bo eh, to upoštevano tudi v prihodnih programih financiranja. Komisar Oettinger je dejal, da bo morda ta program vključen v obzorje 2020, ampak zanima nas, ali bo to še vedno specifičen program, ali bo še vedno imel tako vidno mesto, kot ga je imel program Inteligentna energija ali bo vključeval v civilno družbo in na enak način spodbujal zaveze, kot je dejala gospa Karvaljo. E, imamo tukaj e, veliko denarja, ki smo ga zbrali z e, del, razmeroma majhnim prispevkom in s tem izboljšujemo socialne stanovanja, izboljšujemo javni promet, e, načrtujemo e, program energetske učinkovitosti, izboljšujemo elektros, električna omrežja. Če bi ta program izginil, bi to pomenilo veliko izgubo za številne decentralne dejavnosti na področju spodbujanja obnovljive energije in vrčevanja z energijo. In ključno vprašanje, ki ga poslanci sprašujemo, je naslednje. Ali je komisija zašla, kar zadeva obnovljivo energijo? Zakaj namerava vlagati denar v distribucijsko omrežje za plin v korist podjetij, ki že zdaj služijo milijardne zaslužke, namesto da bi črpala denar v vizijo, eh, pri kateri naj bi še vedno ustrajala, torej v vizijo obnovljive energije, eh, s katero bomo lahko tudi zmanjšali emisije oglika do leta 2050. Hvala. Cela parola, Lonore. Hvala. Besedo dobi gospod Turmes za dve minuti gospod Levandovski, nisem zaskrbljen, ampak sem jezen, ne na vas osebno, ampak na tiste v Generalnem direktoratu za raziskave in energetiko, ki načrtujejo ukiniti enega najbolj smotrnih programov, kar smo jih kdaj imeli v proračunu. E, Nameravajo ta program črtati in ga ne nadomestiti. Študije o e, vetrnih elektrarnah na morju, eh, študije o izvajanju direktive o zgradbah, izobraževanje za arhitekte eh, glede eh, gradnje nizkoenergijskih zgradb, mreže naprednih županov v Evropi. Lahko bi še nadaljeval s tem naštevanjem. Zakaj bi zdaj uničili vse to? Zakaj? In če gospa Gegenquin in gospod Oettinger ne bosta predlagala konkretnega projekta, bomo mi kot parlamentarci prisiljeni ponovno uh, oživiti stari program CIP in uh, nekako reducirati horizont 2020 na tisto, kar to Eh, naj bi pravzaprav bilo eh, raziskovalni in program in program za inovacije. Kolegi, ki so tukaj, zelo vedo, kako pomemben je ta program za nas in od gospe Gegen Queen in od gospoda Oettingerja pričakujemo konkreten odgovor, eh, pisan odgovor in to čim prej. Odprava programa inteligentna energija je strup v času, ko želimo pridobiti državljanke in državljane po Evropi za Evropo. Veliko ljudi je motiviranih in eh, s tem jih odvračamo od Evrope in to se ne sme dogajati. Hvala. Najlepša hvala. Gospod, gospa Riera je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoča. Moja skupina izredno zagovarja idejo, da bi povečali proračun za raziskave na področju razvoja obnovljivih energij. Vendar pa želimo, da bi rezultati teh raziskav prispevali tudi k vrčevanju z energijo, k uporabi obnovljivih energij in ravno zato želimo tukaj Eh, pomembne ukrepe za spodbujanje eh, trženja tovrstnih, razisk, eh, tovrstnih tehnologij, ki izhajajo iz raziskav in zauzimamo se tudi za odpravo netehnoloških ovir, ki utegna pripeljati do neuspeha na trgu. To želimo doseči s usposabljanjem, z zaveščanjem, z mobilizacijo lokalnih naložb. Eh, z združevanjem vseh, ki tukaj sodelujejo, ki so tukaj upleteni in tu lahko samo omenim pak županov. Program Inteligentna energija je zelo učinkovito pokrival vse te cilje in se je tudi ravno zaradi tega izkazal za zelo uspešnega. Ravno tako je bil ta program zelo koristen zaradi pomoči malim in srednje velikim podjetjem in zato lahko povem, da moja poslanska skupina želi, da bi še naprej delovali na enak način in želimo zagotoviti jasno financiranje za te cilje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Paksa, za dve minuti. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, eh, program Inteligentna energija za Evropo bi moral ustvariti pogoje za podjetje, za podjetje, da lahko nadaljujejo in uh, dokončujejo raziskave. In to bi bil velik korak naprej v podnebnih spremembah, eh, v borbi proti podnebnim spremembam in eh, za uporabo alternativnih virov energije. E, pri tem bi morali pogledati tudi druga načela o vetrni energiji, sončni energiji, vodna energija. E, morali bi iskati nove alternativne vire energije in vsi evropski programi bi morali imeti ta cilj. Mi bi morali podpirati naložbe eh, smerjene v trajnostno energetsko tehnologijo, v obnovljive vire energije. Mi bi morali danes eh, udejaniti uh, nove projekte. Ne bi smeli pozabiti na vodikovo energijo. Moja generacija, mi smo tisti, ki odločajo in od teh naših odločitev eh, bo odvisno stanje v prihodnosti. Mi, mi moramo paziti, da se čim bolje odločimo. Hvala, besedo dobi komisar Levandovski. Uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Vsa zastavljena vprašanja in vsi komentarji so kazali na veliko zaskrbljenost glede prihodnosti programa, ki je tako pomembno prispeval k energetski učinkovitosti in rabi obnovljive energije po Evropi. Zato vam lahko zagotovim, da naša zaveza ostaja in in da jo je potrebno v prihodnje tudi po finančni plati okrepiti. Marsikaj je bilo rečenega glede uporabe, glede dodane vrednosti programa Inteligentna energija in mislim, da vseh teh argumentov ni potrebno ponavljati. Moram pa povedati, da to ne gre samo za nek subjektiven občutek. Eh, vse to v celoti potrjujejo tudi zunanje ocene delovanja tega programa. To vrstne ocene so v zadnjem času pokazale, da je program relevanten in koristen, saj se odziva na potrebe in e, želje glede obnovljivih energij. Kot veste, ta program podpira približno 500 projektov in v 50 odstotkih so vanje vključena tudi mala in srednje velika podjetja, o čemer je govoril gospod Paksas. Tu gre za dve zgodbi v uspehu, ki sodita pravzaprav v vse učbenike, kar zadeva koristnost eh, evropskih programov, sončna energija in pa zmogljivost Elena. Vendar pa tukaj ne gre za sedanjost in preteklost, ampak govorimo o prihodnosti. In odgo moj odgovor na vaše vprašanje je, da moramo združiti več ciljev. Energetska učinkovitost in obnovili viri energije so zelo pomembni na tem področju. To je ena plat, po drugi strani pa je potrebno eh, se lotiti tudi eh, zanesljive skrbe z energijo in solidarnosti. In potem je tu še vprašanje denarja. To je bilo v eh, ospredju predvsem leta 2009, ko je prišlo do prekinitev dobave plina. Torej, misliti moramo tudi na ta vidik in to je razlog, zakaj moramo razdeliti denar in po eni strani krepiti energetsko učinkovitost, krepiti rabo obnovljive energije in pa tudi zagotavljati boljše čezmejna omrežja, ki bodo prispevala k zanesljivi oskrbi energi, z energijo in k solidarnosti na tej naši celini, ki je v taki meri odvisna od dobav iz tretjih držav imamo trenutke, ko se to seveda zaradi monopola eh, zelo jasno pokaže. No, verjetno veste, da to pravzaprav ni moj dosje, ampak preden sem prišel na današnjo razpravo, sem stvari nekoliko preučil in prizadevamo si tukaj predvsem eh, doseči večjo doslednost med raziskavami, inovacijami in eh, prehodom na trg. In zato komisija tu vidi predvsem uh, kot uh, eh, tu vidi predvsem neko komponento uh, okvirnega programa in marsikdo od nas zahteva, da vključimo vse te vrstne vidike v tako imenovano obzorje 2020, Horizon 2020. In ta majhna količina denarja, res se strinjam, da je to um, majhna količina denarja, 743 milijonov evrov, uh, je, očitno doseglo, uh, je očitno dosegla velik učinek in lahko vam zagotovim, da energetska učinkovitost in uh, dejavnosti z, v zvezi z obnovljivimi viri energije se služijo več podpore, čeprav proračun ne bo večji. No, podrobnosti bomo vedeli 2012, ampak že zdaj vem, da je to področje potrebno okrepiti in to je verjetno eden od redkih področji proračuna za obdobje 2014-2020, ki bo uh, naraslo. Vsi ostali deli so ali zamrznjeni ali pa ostajajo bolj ali manj eh, nespremenjeni. Predvsem to velja za največja področja izdatkov, kohezija in podobno. In eh, ravno zato je tako pomemben program obzorja 2020, ki je bil sprejet novembra. Podrobnosti se bodo razkrile v prihodnosti, morda bi morali eh, v tej razpravi govoriti tudi o tem. Seveda je tu tudi izvršilna agencija za konkurenčnost in inovacije in tudi tukaj zonanje ocene kažejo, da gre za koristen organ in vloga te, eh, vlogo te agencije in njenih dejavnosti je torej posledično potrebno okrepiti, kajti ne samo naše ocene, ampak tudi zunanje ocene kažejo, da program Inteligentna energija in e, izvajalska agencija sta zgodbi o uspehu, kar seveda pomeni, da ju je potrebno tudi finančno v večji meri podpreti v obdobju 2013 do 2020. Lahko rečem, da to ni samo nek slogan, ampak da lahko na podlagi tega zagotovim, da se v celoti eh, strinjamo z oceno parlamenta, kar zadeva dodano vrednost tega programa in agencije. Hvala lepa. Prehajamo na razpravo predstavnikov različnih političnih skupin. Kot prva, gospa Del Castillo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Mislim, da vaše pojasnitve so bile zelo logične in sem jih dobro razumela. Ampak, kako Večkrat slišimo, da so te pojasnitve v nasprotju z drugimi razmišljanji, ki jih prav tako razumemo. V Evropskem parlamentu moramo enostavno opozoriti na to, da ta eh, inštrument, ki je bil zelo uspešen, ne bi izginil. Eh, čisto enostavno zaradi tega, ker se ponuja teoretične rešitve, ki so mogoče teoretično bolj učinkovite, ampak. Eh, ki bi pripeljale do tega, da se s tem ne bi nadaljevalo. Čeprav gre tu za inštrument, ki je prispeval k temu, da so Iz tega se razvili posamični programi in ki so pripeljali do varčevanja z energijo. Različne zadeve, kot naprimer tudi zelena eh, energija in tako dalje, eh, to so zadeve, ki so pri, eh, prispevale k uspehu tega inštrumenta in to je izredno pomembno. Ravno v krizi je To je posebno pomembno v nekaterih državah, namreč inovacije. E, družbe, ki niso inovativne in e, ki ne e, črpajo moči iz inovacij, mislim, da nimajo možnosti v tem konkurenčnem svetu. Mislim, da je bil ta instrument zelo pomemben in potrebujemo ga tudi v prihodnje. Zato, gospod komisar, mi eh, vztrajamo na tem, da ta pomemben inštrument ne bi enostavno se končal, ne bi smeli tega dovoliti. Mi moramo Eh, načrtovati, dobro načrtovati eh, nadaljevanje tega programa, zato ker se nam drugače lahko zgodi, da bo izginil. Najlepša hvala, gospa Bremt, za SND. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, jaz mislim, da boste posredovali svojim kolegom naša sporočila, kajti mi z vašim odgovorom nismo popolnoma zadovoljni. Če bi hoteli, da postanemo smo na področju energije neodvisni, veste, kaj moramo narediti? Čist zavestno moramo uh, se zauzemati za to, da bomo leta 2050 vse pokrili z obnovljivimi viri energije. Zato potrebujemo velike naložbene projekte. Uh, in pa tudi programe, kot je inteligentna energija za Evropo. Zakaj? Zato, da bomo lahko z, tudi na lokalni ravni eh, pričeli z velikimi pobudami. E, tu za to potrebujemo sredstva. In ta sredstva morajo biti obsežna, morajo biti eh, namenjena ravno tem programom. In to smo pravzaprav hteli danes slišati od vas, da obstajajo sredstva, ki so predvidena ravno za eh, dosego teh ciljev. Hvala. Ne vidim eh, poslanca Kurskega. Zato dajem besedo so zavagnedil za minuto in pol. Luč, več luči, je rekel velik pesnik. Danes bi mogoče to malo spremenil v smislu energetske učinkovitosti. Ehm, Evropa, siromašna, kar zadeva energije, potrebujemo eh, rešitve, da bi eh, zagnali industrijo in preprečili eh, preveliko porabo energije. To je zadeva, ki je nujno potrebna. Če govorimo o gospodarski krizi, potem eh, hočemo eh, doseči rezultate in moramo se predvsem zauzemati za to, da to udejanimo. Gre za prihranek za energije in naložbe v velike projekte, naprimer velike eh, infrastrukturne mreže. O tem je bil že govor. Potrebno se je konkretno potruditi, bolj kot so delali do sedaj, da bi to hrbtenico Evrope okrepili. Samo dobra energetska politika, eh, učinkovita eh, energetska politika lahko Evropo pripelje na pravo pot. Vse podrobnosti, o katerih je govorila komisija in če bo šlo šle v to smer, bomo mi to samo pozdravili. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na druge govornike, kot prvi gospod Mesaroš. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija mora postaviti v ospredje inovacije, da bi zagotovila trajnostno oskrbo z energijo. E, nuklearna eh, katastrofa na Japonskem, problemi v Rusiji, eh, to so bili razlogi, da smo morali poiskati rešitev teh problemov. Eh, ta program eh, Energenta energija za Evropo je pravzaprav dobra izhodišna točka za reševanje problemov. In tu gre predvsem za povečanje energetske učinkovitosti, za večjo uporabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje emisij. Eh, mi eh, podpiramo ta program, pospešujemo eh, raziskave in zagotavljamo delovna mesta. Kljub vsemu temu pa ta program v, nima svojega mesta v naslednjem obdobju. Eh, jaz vas prosim, da na vsak način storite nekaj, da bi zagotovili nadaljevanje tega programa. Od eh, katastrofe v Fukushimi mislim, da inteligentna energija ima uh, vedno večji pomen. Kot rezultat projekta bi lahko tudi jedrski reaktori eh, predstavljali pomemben del oskrbe z energijo v prihodnosti. Najlepša hvala. Gospod Enču, minuto. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, mnenja sem, da uspeh programa, o katerem razpravljamo, je dokaz dovolj, da je šlo za dober in delujoč instrument. Zato sem za nadaljevanje tega programa in za tudi njegovo izboljšanje. E, tako da bo bolj pregleden, da bo bolj viden e, v okviru obzorja 2020. Potrebno je počrtati pomemben vidik, potrebno je imeti ti več uh, razumevanja za ta program. Eh, ta program mora potekati eh, usklajeno tudi v tistih državah, kjer ga do sedaj še niso udejanjali. Tudi ozaveščanje v zvezi z tem projektom, dostop do subvencij, Eh, to bi, morali, bo, po, bi morala postati bolj vidna in sicer eh, postemna, da eh, bi bilo mo, treba rešiti vse probleme, ki ovirajo boljši razvoj. Kovač, najlepša hvala. Program Inteligentna energija je odlična pobuda iz verodostojnega vira. E, zdaj ne dvomimo več, da se bo doseglo zastavljene cilje in da bo Evropa dosti bolj konkurenčna kot vse druge regije v svetu in da bo vse potekalo zelo trajnostno. E, ubogi Kitajci nas e, gledajo in vidijo, kako odlično se razvija Evropa na tem področju. Ampak mogoče nek se nam nekateri smejijo zato ker ne vejo, ali lahko eh, izstopiš iz ladje, ki se potopa, ne da bi predtem eh, zamašil luknjo. Torej, če pacijent To se pravi, proizvodna eh, električne energije eh, deluje dobro, potem se bomo lahko v celoti posvetili inteligentni energiji, ampak jaz mislim, da ni dovolj denarja, ki bi bilo potrebno ga eh, uporabiti za dosego teh ciljev. In tudi ljudje si teh proizvodov ne morejo privoščiti. Velik odstotek si tega ne more privoščiti. Eh, graditi jedrske elektrarne, to dela Kitajska. Evropa pa bo eh, imela eh, sveče, iz katerimi bo proizvajala svetlobo. Najlepša hvala. Gospa Jazlovjecka, minuto pa pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, komisar. Eden glavnih eh, ciljev strategije EU 2020 je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pospeševanje zelenih tehnologij. Ta cilj pa ni enostavno doseči glede na uh, trenutno krizo. Zaradi tega menimo, da je dobro imeti ta inštrument, ki se imenuje inteligentna energija Evropa. Ta program je že prispeval k povečanju učinkovite rabe energije, zlasti pa k večji uporabi obnovljivih virov energije ter eh, večjega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom. Novi program bi moral vključevati nove tehnologije, po našem mnenju, in nove resurse, tako da bi lahko države članice zlasti tiste, kjer so te spremembe nujne, uspešno lahko zmanjševale emisije CO2. Tako da ne bomo odvisni, eh, naprimer pri nas na Polskem, od eh, plina, ki se nahaja v skrilavcih. Gre za projekt, ki pri nas poteka že eh, več kot eno desetletje in skupaj z izvršno ali izvedbeno agencijo bi bilo treba to tudi proučiti. Na ta način bi lahko povečali učinkovitost našega ukrepanja, kar zadeva trajnostni razvoj. Hvala, alonorevole. Sedaj pa ima besedo gospa Hercog za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Torej, komisar, imamo program inteligentna energija Evropa, imamo strategija EU 2020 in še nekatere druge inštrumente. Vi pravite, da je treba krčiti te politike, ampak na ta način ne bomo dosegli ciljev. Moramo izboljšati učinkovitost v Evropi, več eh, MSP-jev je treba vključiti v to in če govorimo o horizontu 2020, se moramo tudi o tem pogovarjati v naslednjih nekaj mesecih. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Pirillo per un minuto. Hvala, naslednji je poslanec Pirillo, eno minuto. Gospa predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi. Inteligentna energija Evropa je eden najbolj učinkovitih eh, programov, ki eh, vključuje več kot 3000 partnerjev, od katerih je večina majhnih in srednje velikih podjetij. Program je tudi ustvaril dodano vrednost na področju sektorja eh, učinkovite rabe energije. Vendar tako kot predgovornice in predgovorniki me skrbi za ta program, ta je zelo pomemben na področju ozaveščanja in izmenjave dobrih praks, pa tudi na področju eh, izvajanja energetskih politik v Evropski uniji. Zato sprašujem Evropsko komisijo, kaj namerava narediti, da bi ta program lahko še naprej deloval. Sicer bomo uh, razočarali marsikaterega uh, strokovnjaka in državljana. Hvala, sedaj dajem besedo govornikom, ki so zaprosili za besedo v okviru postopka Catch the Eye. Prvi je gospod Kelly. Gospa predsedujoča, prejšnji konec tedna smo ugotovili, kako težko je doseči soglasje v Evropski uniji. Ko gre za varčevanje z energijo in učinkovito rabo energije, pa seveda potrebujemo precej časa, da bomo javnost prepričali o resnih namenih. Vendar, ena od prepričljivih metod prepri, je, je vsekakor eh, program Inteligentna energija Evropa 2 cela vrsta mm, vasi, mest eh, in podobnih okolij že pripravila programe, projekte v okviru tega programa in zaradi tega se mi zdi, da je nujno, da ta schema, ta program še naprej živi v prihodnosti ali v tej obliki ali pa v večletnem finančnem okviru. Včeraj sem se že pogovarjal z komisarko Gagan Quinn in jo kot tudi komisijo kot celoto sprašujem, ali bomo ta program imeli tudi v prihodnosti, da bomo do leta 2015 ustvarjali 80-stotni prihranek pri eh, energiji. Hvala, sedaj pa poslanka McGuinness. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je komisar sedaj že ugotovil, da nam je ta program všeč, enostavnje, funkcionira in zato hočemo, da se vsaj še naprej cilji tega programa nekje ohranijo. Žal, eh, drugače ne bomo dosegli ciljev, kar zadeva učinkovito rabo energije. In mislim, da je treba eh, javnost to zavestiti, da bo vključena v eh, te naše cilje. Kar zadeva program Horizont 2020 ta koncept inteligentne energije tam ne obstaja oziroma bojim se, da bo v tem širšem programu izginil. Zato mora komisija narediti vse, da se to ne bo zgodilo. Če program dobro deluje, ne vem, zakaj ga ne bi sedaj ohranili tudi v prihodnosti in upam, da boste komisar to eh, povedali tudi svojim kolegicam in kolegom v komisiji. Hvala. Sedaj pa poslanec Matula doamnă președintă, domnule comisar Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Inteligentna energija Evropa je dobra osnova za razvoj in za dodatne vire, obnovljivi vire energije. In vse to sodi k orodjem, ki jih potrebujemo, da bi zagotovili trajnost v Evropski uniji. Eh, zmanjšanje emisije in izpolnjevanje ambicioznih ciljev na evropski ravni, eh, to je potrebno s tem začeti na lokalni ravni. Eh, vendar potrebujemo centralni okvir, boljše informacije, boljše informiranje organov na tem področju rešitve za eh, pasivne hiše, eh, različni programi, to morajo biti konkretne eh, akcije. Potem ureditev mestnega prometa in tako dalje. Tu lahko komisija zelo dosti pri, prispeva, pa tudi Evropska centralna banka z sofinanciranjem projektov. Eh, hvala lepa. Gospa predsedujoča, meni se zdi, da poskus komisije, da bi poenostavil ta program in bolj jasno opisal cilj, je zelo dober, vendar ni potrebno, da eh, iznajdemo topla voda, da sta te veže obstajajo. Eh, če dobro deluje, nima smisla ni eh, tega spreminjati. Jaz mislim, da je ta eh, program dobro deloval in to ste tudi sami potrdili. Zato mislim, da je zelo pozitivno, da mi kot Evropska skupnost pri tej temi delamo tako velike korake naprej. Tudi komisar Oettinger je to včeraj zvečer rekel. Meni se zdi, da pravzaprav sploh ni potrebno, da zdaj se s tem ukvarjamo. Jaz bi hotela, da so eh, nas pravočasno prej o tem obvestili, da so nam bolj natančno povedali, eh, kam bodo spravili ta program v naslednje, kakšni bodo novi cilji, ali se bo program razširilo, ali se ga bo podaljšalo. In Ali bo v naslednjem programu obzori Eh, se lahko nadaljeval. Obdobje 2020, tu je velik prodarek na razvoju in raziskovanju, ampak ti programi, to so praktični programi, in takih imamo premalo, zato bi morali to pospeševati. Hvala. Ti kao, mislim, da je ne vidim, zato dajem besedo. Pačili so. Gospa predsedujoča, gospod komisar, program Inteligentna energija Evropa je od svoje predstavitve 2003 naletel na velik interes. Do danes je bilo realizirani več kot 200 projektov, ki vodijo do boljše energetske učinkovitosti in večje uporabe obnovljivih virov energije. Jaz se malo bojim, kar zadeva prihodnost tega programa. Program bi morali nadaljevati tudi v okviru naslednje finančne perspektive, tako da bi več malih in srednjih podjetij, eh, raziskovalnih inštitutov lahko sodelovalo v tem programu in s tem bi dobili dodano vrednost v celotni Evropi. Hvala. Besedo Alves. Hvala, gospod predsedajoča. Ta program resnično lahko pomaga Evropi, da se premakne v eh, gospodarstvo znanja, da zmanjša odvisnost od nafte in nekaterih drugih eh, verov eh, energije. Na Azorskih otokih, naprimer, imamo odlične geotermične potencijale zaradi vulkanov, ki so na teh otokih. In takšne obnovljive vire energije bi morali bolje izkoriščati v prihodnosti. Iz geotermalnih virov že proizvajamo, saj pri nas, veliko električne energije. Tudi energijo iz gibanja morja bi morali bolje znati izkoristiti. To je prihodnost Eh, energije v Evropi in iz tega programa bi Evropa morala tudi financirati takšne programe. Hvala. Eh, poslanec Paške naslednji. Slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hvala, gospa predsedujúca, spoštovaný gospod komisár. Da bi dosegli trajnostno oskrbo z energijo, potrebujemo dovolj energije. Trenutno smo odvisni od uvoza, iz Azije in Afrike. Nimamo zadostne količine eh, nafte in plina in zato moramo iskati alternative. Bilo je popolnoma jasno zaradi tega, da pro... smo pričeli s programom Inteligentna energija Evropa. Ta program naj bi pomenil sodobno rešitev in, alternat... in iskal alternativne vere energije. E, program se bo kmalo končal, zato bi morali že danes postaviti vprašanje, kaj se bo zgodilo z temi pobudami v prihodne, kaj bomo delali po letu 2013. Jaz in moji kolegi e, pričakujemo od vas, gospod komisar, da bo Evropska komisija kmalo nam odgovorila na to vprašanje. Hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa poslanec Sikerski omawiany program obliguje nas do poprawy efektywności. Program, o którym zdaj govorimo, zahteva od nas, da povečamo energetsko učinkovitost. Energetskih virov, ki so nam na voljo, ne izkoriščamo ustrezno in ta program, inteligentna energija Evropa, eh, vključuje sicer precej upravičencev, kar zadeva sredstva, vendar bi to morali razširiti. Kar zadeva energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo, to je gotovo nekaj, kar bi morali pospeševati v Evropi, če hočemo eh, zagotoviti trajnostni razvoj. Tudi spremembe v novi politiki, novih politikah morajo biti usmerjene bolj okolju prijaznim ukrepom zato da bomo zmanjšali emisije CO2. To je naša zaveza za prihodnost. Zato moramo razmišljati o bolj sodobnih rešitvah na področju energetike in tudi proizvodnje. Hvala. Grazie. Hvala. Zadnji, zadnja govornica v tem postopku je poslanka Cikao. Hvala. Gospa predsedujoča, komisar, mi bi želeli še naprej ta program v naslednjo finančno perspektivo vključiti, kajti za obdobje 2007 do 2013 je bilo namenjenih 730 milijonov eh, evrov za inteligentne tehnologije in ogromno projektov se je financiralo iz tega. Zaenkrat že imamo 500 novih projektov in devet eh, držav, ki sodelujejo ali so sodelovali v tem programu. Skratka, skoraj da vse države članice Evropske unije. 150 projektov smo že izvedli na področju prometa, gradbeništva, učinkovite rabe energije in tako naprej. Seveda tudi obnovljive vire energije moramo še bolje podpreti z finančnimi sredstvi tega programa. Letos je bilo 476 projektov, več kot 320 šol je sodelovalo v tem programu. Zato, komisar, podpiramo nadaljevanje programa Evro, inteligentna energija Evropa tudi v naslednji finančni perspektivi. Hvala, sedaj pa dajem ponovno besedo komisarju Levandovskemu. Izvolite, komisar. President. Gospa predsedujoča, poslanke, poslanci, meni ni treba prepričevati ali pa komisije o tem, kako koristen je ta program, ki dobro funkcionira. Ni me treba prepričevati o njegovi koristnosti in stroškovni učinkovitosti. Samo 700 43 milijonov evrov iz tega eh, programa je pomenilo ogromno vzvodje za projekte varčevanja z energijo in eh, učinkovite rabe energije v Evropski uniji. In eh, od 3000 partnerjev jih lahko polovico opišemo kot majhna in srednje velika podjetja, ki so vključena v ta program. Torej, Evropski parlament je vedno podpiral ta program, dosegel je tudi povečanje sredstev za 10 milijonov evrov letos in za 7,5 milijona evrov za naslednje leto. In to je vaša zaveza, ki se odraža tudi v ustrezni proračunski vrstici. Ta program ne bo izginil zaveze ne morejo izginiti, kajti eh, te zaveze so zelo dobro usklene s strategijo EU 2020 in eh, energetika je eno od sedmih eh, prioritetnih področji v tej strategiji. Vendar vključevanje bolj varčen, varčevanja z energijo in bolj učinkovite rabe energije v vse politike, torej mainstreaming je nekaj, kar moramo še v prihodnosti povečevati. Glede na finančne omejitve, ki so pred nami, pa moramo sredstva, ki nam bodo na voljo, bolj učinkovito, bolj racionalno uh, uporabljati. Torej, na ključna področja tega dobro delujočega programa se bomo morali osredotočiti. Kakšna je prihodnost tega programa? Kako bomo še naprej v okviru programa povečevali uh, tržne raziskave, tehnologijo in gospodarstvo. Vre, sredstva v programu Horizont 2020 se bodo povečala od 50 do 80 milijard evrov. Gre za varno oskrbo z energijo, ki jo moramo zagotoviti, torej varnost eh, z oskrbe z energijo na naši celini je zelo pomembna v prihodnosti in Horizont 2020 eh, poudarja to kot eno od najbolj pomembnih zavez. Sveda pa moramo eh, delati v smeri bolj čiste in eh, bolj uh, učinkovite energetske politike. Gre torej za zelo očitno uh, zavezo, ki smo jo izrazili tudi v proračunu. Finančna sredstva bo vedno treba najti za bolj inteligentno energijo in energetsko učinkovitost v Evropi. Veste, da je to področje zelo visoko na uh, prioritetni lestvici strukturnih skladov tudi. To je torej lahko na voljo nekaterim regijam, ki uh, imajo manj kot 90 odstotkov povprečnega BDP-ja Evropske unije. In v okviru ciljev strukturnih skladov je tudi energetska učinkovitost zelo visoko na seznamu prednostnih nalog. V prihodnosti bomo torej v večletni okvir morali vključiti ta program. Na mesto 700 tisoč komisija upa, da bomo lahko zagotovili eno milijardo evrov sredstev. Seveda tudi naše mednarodne zaveze so takšne, da jih moramo finančno podpreti v naslednjem finančnem okviru. Evropski parlament je tukaj tudi zelo zavezan in eh, v okviru razprave o večletnem eh, finančnem okviru bo gotovo še tekla beseda o tem. Hvala, komisar, s tem smo zaključili razpravo o tem. Po dnevnem redu je sedaj na vrsti poročilo Andreas Schwab, politika konkurence v Evropski uniji. Takoj dajem besedo eh, poslancu Schwabu. Drage kolegice in kolegi,